Uh, good afternoon, colleagues. We uh, begin with the adoption of the agenda, and I submit the. Dobar dan, kolegice in kolegi. Sprejeti dnevnega reda. Sprememba, točka 18. Oziroma 19. To bomo predstavili, ker rezultata še ni. In če nihče ne ogovarja, bo to spremenjen dnevni red potem pa sporočila predsednika. Imamo se razen danščine, hrvaščine in irščine, kar se tiče delegiranih in implementiranih aktov. 14. sem dobil uredbo. To je temeljni akt in tukaj velja 95. člen. 55. člen, torej en mesec časa za ogovor, lahko se podaljša za en mesec. Če želi kdo ogovarjati, potem pošlje to do 21. februarja. Zdaj pa še 18. decembra smo dobili dva dirigirana akta, najprej o skladu za notranjo varnost in druge o azilu, migracijah in integracijah. Sklad za to. 29. januarja so se koordinatni odločili, da bomo sprejeli zahtevo, ki temelji na dveh mnenjih, dveh predlogih skupine SND da bomo imenovali gospod Siper za poročevalko in da bomo delali samo v angliščini. Rok je 21. februar do 14. ure, glasovanje pa bo 7. marca. In končno imeli bomo elektronsko glasovanje jutri ob 11.15. prisluhnili bomo tako komisiji kot EEAS skupno sporočilo Evropskem parlamentu in svetu, elementi za strategijo EU, zopr nedovoljeno streljno orožje ter osebno in lahko orožje in pripadajoče streljivo, zaščita orožja, varno za državljane. In potem tudi EU SAL v strategija. To je svet sprejel novembra 2018 nekateri kolegi veste, da je to splošno sporočilo prišlo v Libe, ampak to je zanimivo tudi za AFDV in INTO. Zato smo povabili kolege iz teh odborov, da se nam pridružijo za razpravo in rad bi jih pozdravil, tiste, ki ste z nami. Aha, no dobro, pošteno, nikoga ni. Dobro je bilo, če bi kdo bil, ampak jih ni. No, povabili pa smo vse. To bo prvič, ko ima parlament priložnost, da pregleda in razpravlja o dokumentih, ki jih imate pred sabo, tako v Libe kot v drugih odborih, smo namenjali pozornost tudi uh, lahkemu strelnemu orožju in strelnemu orožju za varnost. In ogledali si bomo resolucijo 12. decembra 2018 na podlagi poročila posebnega odbora za terorizem parlament je navedel pozitivno mnenje, načelno pozitivno mnenje o reviziji strategije SLV. Parlament podpira revizijo strategije za bod proti nezakonitemu zbiranju in trgovini z lahkim orožjem, tako da upoštevamo nove varnostna in uh, druga načela in razvoj na tem področju, kar lahko še poveča tveganje. Poleg tega je parlament izpostavil med drugim tudi omejitve o uspešnosti in učinkovitosti uredbe 258-2012 o izvozu, uvozu in tranzitu ne vojaškega strelnega orožja. In smo se zavzeli za to, da bi ustrezno izvajali skupno stališče sveta. In temu namenimo vzoko, veliko pozornost, pa tudi afet. Tako, sedaj pa dobi besedo predstavnica komisije Florenja Sipala, pa tudi Jacek Birica, glavni svetovalec in posebni poslanec za ne širenje in razoroževanje v EAS. Predstavila bosta mnenja glede te strategije. Najprej dobi besedo gospa Sipala dobrodošla oba. Hvala lepa. Hvala lepa, da ste me povabili, da ste povabili komisijo skupaj z EAS za predstavitev tega sporočila o tej strategiji. To združujem, tak je bil vsaj namen in upamo, da smo to uspešno storili. To združuje interni varnostni pristop z vprašanji, ki so povezana z zunanjo platjo EAS. Prav tako smo oblikovali strategijo na tak način, da nam to dovoli, vsaj tako menimo, povezavo z nezakonito trgovino in hudimi zločini, tudi terorizmom. Pripričani smo, da je nezakonita trgovina z lahkim orožjem, grožnja za državljane EU in vse, ki živijo v EU. To je povezano z organiziranim kriminalom in terorizmom in to lahko potem pomeni tudi še druge oblike trgovanja, kot je naprimer z ljudmi ali pa tudi zločine teroristov. Seveda ne bom sedaj naštevala predolgo regij mest ki so utrpela zaradi terorističnih napado, napadov in so državljani na strašen način izgubili življenja zaradi terorističnih napadov, včasih tudi zaradi nezakonito, nezakonito trgovine z orožjem. Kaj bi rada izpostavila v tej svoji predstavitvi? Strategija ima tri glavne elemente. Prvi je okrepiti normativni okvir, tako na evropski, kot na mednarodni ravni. Drugič, izboljšati operativno sodelovanje in tretjič, volja in zaveza, da bomo zagotovili boljše mednarodno sodelovanje. Najprej prvi element, pravni okvir. Naj spomnim na pomembna prizadevanja so zakonodajalcev, ko sta sprejela revizirano direktivo 2017 in hvala lepa parlamentu za dokončanje tega pomembnega doseja. Komisija je po sprejetju direktive delala na njenem izvajanju, tudi s tem, da smo sprejeli delegirane akte, naprimer o pomembnem vprašanju izmenjave informacij in zavrnitvah avtorizacije. Prav tako pa bomo dejavni pri uredbi, to je predsednik ravno kar omenil, to je uredba iz 2012, ki zadeva uvoz, izvoz in tranzit streljnega orožja. Tu smo že izdali poročilo in potrdili smo nekaj priporočil za to, da bi izboljšali zakonodajo na tem področju. Izvajamo sedaj tudi novo študijo, kot veste, zato da bi izpostavili slabosti in prednosti te uredbe. Zato, da bi potem potencijalno prihodnje opravili še nadaljne delo. Prav tako nameravamo in smo zavezani, da bomo dejavni v okviru Združenih narodov. Kot veste, je eden treh protokolov Konvencije Združenih narodov proti čeznacionalnim zločinom, nekaj, kar zadeva streljno orožje. In podpisnica je tudi EU, zavezani smo, da bomo postopko revizije, implementacije tega protokola, tem smo se dogovorili dunja marca letos, se bomo dogovorili marca letos, to je način, da se učinkovito preverijo pravila na mednarodni ravni. Tako, sedaj pa na hitro še na drugo točko, to pa zadeva operativno sodelovanje. Steljno orožje je prednostna naloga v večletnem političnem ciklusu o resnem organiziranem kriminalu. To pomeni, da v okviru okrepljenega sodelovanja med Europolom in državami članicami, pa tudi tretjimi državami, organi pregona, operativne službe držav članic sodelujejo ne samo izmenjavo informacij, temveč tudi tako, da se odločajo o skupnih ukrepih proti nezakoniti trgovini s trenjenimi lahkim orožjem. Ta strategija izpostavlja pristop preiskav, kar pomeni, na primer, da vse države članice morajo vzpostaviti nacionalne točke za stike organov pregona, tako da združimo potem celotno omrežje, ko govorimo o trgovini s trenim orožjem in to resno preizkujejo. In potem še tretja točka strategije, ki jo želim izpostaviti, to pa je mednarodno sodelovanje. Govorimo o čeznacionalnih zločinih in vsi vemo, kako pomembno je sodelovati s tretjimi državami. Strategija izpostavlja, da glavne regije, to je Balkan, vzhodnoevropske države, kot so Moldavija, Belorusija in Ukrajina, pa tudi države Severne Afrike in Bližnjega vzhoda. Dve ključni točki, ki jo želim izpostaviti, preden zaključim. Prvič, kar se tiče Zahodnega Balkana, ima EU akcijski načrt, kako sodelovati med EU in Zahodnim Balkanom na tem področju sedaj ocenjujemo ta načrt, akcijski načrt, bomo videli, ali bomo potrebovali tudi letno strategijo na tem področju. In potem še drugič, dejavni smo v dialogu z vsemi državami, ki sem jih omenila, tudi z državami MENA, kot so Tunizija, Jordanija in Libanon, zato da bi ozaveščali akterje druge strani te države, da jim pomagamo pri razvoju njihovih zmogljivosti in da jim pomagamo pri razvoju skupnih kverov za boj proti temu. Gospod predsednik, za zaključek, pripričani smo in upamo, da smo s to strategijo pokazali, da je boj proti nezakonitemu, nezakoniti trgovini z orožjem prioriteta, da to mora biti prioriteta in veselimo se sodelovanja s tem parlamentom in naslednjim. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Belica, da pove morda še kaj več. Hvala lepa, gospod predsednik, spoštovane poslanke in poslanci. Hvala lepa, da ste povabili EAS za to, da podamo nekaj pripomp in sodelujemo v tej razpravi o novi strategiji EU proti ne, nedovoljenem strelnemu orožju ter osebnem in lahkem orožju. Hvala lepa GD Home in hvala lepa tudi predhodnici za sodelovanje. To je omogočilo sprejete in razvoj te strategije. Zelo smo zadovoljni, da je trenutna strategija, kot jo je svet sprejel 19. novembra 2018, skoraj v celoti, tako kot je bilo skupno sporočilo, sprejeto strani kolegija komisije 13. junija lani. To pomeni, da smo v strategiji sedaj dobili dokument, ki predstavlja celovit pristop. Države članice in komisija se zavezujejo na interni pa tudi eksterni ravni. To je bilo omogočeno zaradi odličnega formalnega in neformalnega sodelovanja med Home EAS in strokovnjaki držav članic in drugimi ideji komisiji in vse skupaj je to trajalo skoraj dve leti. To je dolgo, ampak mislim, da je to upravičeno, ker je rezultat dober. Na koncu naj se zahvalim tudi prejšnjemu, prejšnjim predsedstvom in tudi trenutnemu Romuniji za njihovo podporo pri razvoju, sprejetju in implementaciji strategije. Težave, ki jih povzročajo, povzročajo nezakonito grože in kako se potem grožne večajo znotraj EU in tudi izven, to je bilo opisano na strani gospe Sipane. Naj izpostavim, da ne gre za to, da bi orožje delegitimizirali na splošno. Ne, gre za to, da bi preprečili, da to pade v napačne roke. Nova strategija nadomešča strategijo EU proti nezakonitemu lahkemu orožju, ki je bila sprejeta 2005 v svetu. Decembra 2016 smo se odločili za revizijo in tu smo upoštevali štiri faktore. Prvič, razvoj varnostnih razmer. Vedno večja grožnja terorizma znotraj EU in naj samo spomnim, da so napadi novembra 2015 v Parizu bili izvedeni z orožjem, ki je bilo pretihotapljeno iz sosedstva EU. Drugič, tehnološki razvoj, naprimer mm, računalniški razvoj, dizajn ali 3D tiskanje. To vse vpliva tudi na zmožnost vlad, da se lotijo teh eh, groženj. Tretjič, pravne zaveze, tudi to, da je stopila v veljavo pogodba o trgovini z orožjem v decembru 2014. In potem četrtič, tudi politični razvoj, kot je eh, vzpostavitev agende za trajnostni razvoj 2030, septembra 2015. Ta pravi, da moramo, kar se tiče močnih institucij, miru, pravosodja, znižane revščine, ekonomske rasti, zdravja, enakosti med spoloma in varnih mest in eh, skupnosti, storiti nekaj na področju tudi lahkega orožja. In potem smo si želeli nove strategije, da bi imeli splošno načela za globalno strategijo EU 2016. Prav tako se moramo lotiti tudi čez nacionalnih grožen. In tukaj moramo vzdrževati različne agencije in instrumente in sodelovanje na nacionalni, regionalni in mednarodni ravni. Zato strategija govori o policiji, tožilcih, carinskih upravah, menih policistih, vojski, obveščevalnih služb, diplomatih in organih za nadzor izvoza. Strategija podaja cilje in ukrepe na nacionalni, regionalni in globalni ravni. Prav tako ozaveščamo, izvršujemo, nadzorujemo in tudi nudimo pomoč in podporo tretjim državam. Strategija upošteva različne življenjske cikluse orožja. Izdelava, trgovina, skladiščenje, uporaba in končno tudi razgradnjo. Kar se tiče te strategije, imamo tudi regionalne pristope do Zahodnega Balkana, vzhodnega in južnega sosedstva in Afrike. V bistvu je čudež, da smo vse to spravili na 32 strani. Kakšna je razlika med streljnim orožjem in lahkim orožjem? Steljno orožje to se običajno uporablja pri organih pregona in notranje varnosti. Direktiva EU na tem področju ureja transfer znotraj EU in posedovanje orožja, kar se tiče lahkega orožja, pa se to uporablja v kontekstu zunanje varnostne politike in v vojaškem kontekstu. Uporaba obeh terminov kaže našo zavezo, da se tega lotimo na celovit način. Dovolite mi, da še malo spregovorimo o vlogah in instrumentih, ki jih EU ima na razpolago, kar se tiče boja proti trgovini z orožjem. Notranje ima EU možnost, da deluje kot zakonodajalec. To kaže standardi o deaktiviranem spremenjenem orožju, to je zdala komisija. Potem operativni akter, to kaže ta Europol in Frontex svojo podporno vlogo za operacije organov pregona proti trgovini z orožjem. Potem tudi kot ponudnik platform za izmenjavo informacij. To kaže podatkovna baza CoArm, države članice si vsak dan izmenjujejo podatke na tem področju in potem tudi kot nekdo, ki financira raziskave in razvoj. Na mednarodni ravni pa EU deluje kot nekdo, ki nudi pomoč tretjim državam. Pomislite na upravljanje skriščenem orožjem, uničevanje presežkov in nadzor nad izvozom, pa tudi sledenje orožjem. Prav tako smo podpornik univerzalizacije in učinkovite implementacije večlateralnih pogodb in konvencij. Prav tako pa podpiramo tudi nekatere druga področja, ki se ukvarjajo z neširjenjem orožja in razoroževanjem. Prav tako smo pomembni v več stranskih forumih. Naprimer, stališče, ki smo jih podali na sestanki ATT ali tudi um, tako imenovane pogodbe Vasenar. Prav tako pa tudi izvajamo sankcije in organiziramo tudi vojaške in ciljne misije. In uničujemo tudi presežke in nadzorujemo skladiščenje. Ta strategija zauzema vse. In to je tudi cilj naše strategije, da vodimo skupne ukrepe EU znotraj EU in izven, da bi omejili, preprečili pridobitev orožja strani neautoriziranih akterjev, kot so teroristi in drugi. Vse to zato, da bi bolje zaščitili državljane v Evropski uniji in tudi širše. Hvala lepa za vašo pozornost. Sedaj pa sem vam na voljo za morebitno vprašanje. Um, uh, Hvala lepa. Sedaj pa dobijo besedo kolegice in kolegi. Najprej dobi besedo Birgit. Birgit Cipel, prosim. Hvala lepa, predsednik. Se opravičujem. Nisem prav podobno spremljala tega dosjeja, ampak zelo pozorno sem prisluhnila. In večkrat sem slišala, dobro je imeti strategijo. Prav tako se spomnim, da smo imeli razpravo že o veliko tehničnih podrobnostih o proizvodni orožja. Mislim, da je gospod Berica tudi govoril o rezultatih. Tako da je sedaj moje vprašanje, ko govorimo o rezultatih. Mar menite, da sedaj imamo strategijo? Ali rezultati pomenijo, da vidimo spremembe na terenu, kar se tiče orožja ali pa to, da skriščimo orožje blizu, naprimer, železniške postaje v nekaterih naših prestolnicah. Potem pa tudi pomoč pri izgradnji zmogljivosti v tretjih državah je rezultat te strategije in zakonodaje, o katerih smo odločali že ta, da lahko vidimo spremembe pri več zmogljivostih v državah članicah, kar se tiče naprimer tehnične pomoči, kar se tiče števila osebja, kvalifikacije osebja, ali je tu že kaj premikov? Nadalje, veliko pritiska je na to zakonodajo zaradi terorizma, ampak vse razprave večajo tudi strah državljanov. Kot spremljavo vsem tem razpravam vidimo, da število zakonitih prošen za nošne orožje narašča. In po mojem mnenju lahko to tudi postane nevarno, kajti sedaj vedno več državljanov, moških in žensk, zakonito lahko nosi orožje niso pa usposobljeni za to, kako, kdaj in ko ga uporabijo. Torej, če mi lahko poveste več o teh treh tipih vprašanj. Hvala. Hvala lepa, Birgit. Je že on, karkoli? Ne? To je vse. Obema želim povedati, da je to neizogibno, ko se bližamo koncu mandata. Pač poslancev in poslank ni zaradi različnih razlogov, to je jasno. Hvala lepa, pa še prav posebno Brigit za vsa ta vprašanja. Hvala vsem tistim, ki ste tukaj. Mislim, da so to vsa vprašanja. Ne vem, želite odgovoriti? Prosim. Hvala lepa. Da, res. Kot sem že omenila na začetku, je to za nas zelo dobrodošla priložnost, da spregovorimo tukaj v vašem odboru in pri drugih odborih in veselimo se tudi še drugih priložnosti za razpravo o tem, pa tudi dvostransko izven te dvorane. Saj zdaj veste, kdo je neposredno odgovoren za to pri nas v službi za zonanje delovanje NGD Home nekaj elementov odgovora. Seveda ne morem trditi, da imam vsa, vse odgovore na vaše vprašanje, kar se tiče rezultatov. Naj se navežem na operativni ciklus. Ni bilo samo po sebi umevno, da bo streljeno orože prednostna naloga v tem ciklusu. Zelo smo se zauzemali za to, da smo vključili tudi nezakorjeno trgovino s streljenim orožjem, to vajo, kjer skušamo torej združiti agencije in države članice. Pa ne samo to, in mislim, da je to tudi samo po sebi že rezultat države Zahodnega Balkana. Izjemno koristno je, da sodelujejo, da prepoznavajo skupne prednostne naloge za skupne preiskave ali skupne ukrepe za boj proti določenemu tipu nezakonite ja, trgovine. Prav tako je to dober okvir, ker je to možnost tudi za sodelovanje carinskih uprav in sodelovanje med carino in organi pregona je tukaj zelo pomembno. In potem nadalje, vedno več držav članic spostavlja nacionalne stične točke za streljeno orožje, kot vsi vemo. Je to pomembno imeti ni potrebno, da je to samostojna enota, ampak mora pa to delovati v državah članicah, da se določena točka lahko odzove na določene prošnje in se lahko poveže z vsemi organi, ki so pristojni za vse to in to potem gradi zmogljivost. Vse to moramo potem združiti tudi s podporo pri zaposlovanju, pri številu osebe in finančno stranjo kar se tiče tega, vsaj EU, lahko rečem, da lahko spregovimo tudi o skladu za notranjo varnost polis. Tukaj lahko združujemo zakonodajne ukrepe z operativnimi ukrepi in s podporo državam članicam. Objavljali smo že razpise za izboljšanje zmogljivosti držav članic in to bomo počeli tudi v prihodnje. Potem pa zaskrbljenost državljanov in določena tendenca, da predvidevamo ali predvidevajo, da se bodo s tem, ko bodo imeli orožje, lahko sami branili. O tem se lahko na dolgo in široko pogovarjamo, tveganja obstajajo, so povezane s tem, glede usposabljanja se zanašamo na države članice. To ni kompetenca EU, kako usposobiti državljane za nošenje orožja, ampak okvir, ki dovoljuje pridobitev orožja ali ne, na zakonit način, to pa je okvir, ki ga postavlja EU. Prosim. Hvala lepa. Naj dodam glede zunanje razsežnosti, kar se dogaja izven EU, glede vprašanja rezultatov, ali so že rezultati glede te strategije. Določena kontinuiteta dela obstaja. S temi vprašanji se ukvarjamo od 2006, že prejšnja sporočila, potem ko je bila prejšnja strategija sprejeta 2005 kar se tiče držav, kar se tiče držav izven EU, naj izpostavim štiri konkretne rezultate. Prvič, uničenje preseška in streljiva, orožja in streljiva, to financiramo z nekaterimi finančnimi instrumenti SZVP v državah kot so Belorusija, Gruzija, država Zahodnega Balkana. Drugič, povečana okrepena fizična varnost pri skladiščenju orožja, programi PSSM, naprimer države Zahodnega Balkana, policijske sile imajo ustrezno usposabljanje in je njihovo orožje zavarovano. Ni možna zloraba. Potem pa tretjič, sledljivost orožja in streljiva na konfliktnih področjih. iTrace program imamo z dokumenti in orožjem, ki smo jih pridobili od teroristov, ki smo jih zajeli teroristom, in skušamo slediti tudi, odkot to orožje prihaja in to informacijo podajamo državam članicam, da lahko potem bolje izvajajo in nadzorujejo izvoz. In potem četrtič, izmenjava informacijo o trgovini z orožjem. Seveda, to je pristojnost držav članic odločitev o izvozu orožja, ampak imamo pa skupno stališče o tem, imamo skupne kriterije in delamo na tem, da bi dosegli konvergenco politik za izvoz orožja, tudi s podkovno bazo Koarm, ki sem jo omenil. To objavljamo in parlament je to zelo vključen. Informacije o izvozu orožja iz EU in to v letnem poročilu. Hvala. Hvala lepa. Hvala lepa, da ste prišla. Hvala lepa tudi obema poslancema, ki ste tukaj. Hvala lepa za predstavitev. Zelo zanimivo je bilo. Se prečujem, da ni več poslancev na zoči. Hvala lepa. Kolegice in kolegi, sedaj pa odmor do 15.45 za naslednjo točko. Hvala. Okay, colleagues, we can resume our meeting. Ko, nadaljujemo. Hvala lepa, da niste odšli, da ste ostali tu. Gremo naprej, torej, točka pet. To je zelo pomembna tema, ki je povezana s trgovino ljudmi in potrebujemo več nadzora. Gre pa tudi za vprašanje zakonitih migracij, ki je s tem povezano. 2015 je Agencija za temeljne pravice objavila sporočilo o hudih primerih izkoriščanja delavcev, delavci znotraj Evropske unije in tisti, ki prihajajo v EU. To je temeljilo na dvoletnih raziskavah, projektu, ki se je začel 2013 in danes bomo predstavili sklepe tega procesa, prvi del. Izpostavljamo naravo in odzive na hude primere izkoriščanja delavcev po EU in pomankanje ustreznega nadzora v veliko ekonomskih sektorjih. Drugi del pa se osredotoča na izkušnjo tujih delavcev in tukaj je agencija dala besedo žrtvam, kar je pomembno in inovativno še pa posebno pri delavcih iz tretjih držav. Mislim, da smo tudi že dali na razporago tere dokumente, kar nekaj kopije tu. In na to temo bo spregovorila gospa Dovika Panfi, ki je upravljavka projekta na to temo na Agenciji za temeljne pravice, FRA. Ludovika, dobrodošli in prosim, podajte svojo predstavitev. Hvala lepa, dragi predsednik, poslanke in poslanci odbora. Veliko čas mi je, da lahko spregovorim o tem našem drugem projektu izkoriščanja delavcev migrantov. Preden podam nekaj rezultatov, bi vam rada pokazala konkreten primer, eno od zgodb, ki smo jih dobili, ko smo intervjuvali žrtve hudega izkoriščanja delavcev. Možak iz Nepala je delal na portugalskem, agencija mu je zaračunala 250 evrov, pravzaprav ni veliko. Podpisal je pogodbo in ni razumel niti besedice, ker je bilo zapisano v portugalščini. Zaupal je podjetju, ki je imelo tudi njegove dokumente. Dobil je 300 evrov na mesec za 200 ur dela in imel samo 15 minut odmora na dan. Gotovili pa smo, da v pogodbi ni bilo omenjeno, da bo moral plačevati za socialno varnost, za bivanje in živel je z 10-12 ljudmi skupaj v prostorih, ni bilo elektrike, visoke temperature poleti, spanje zunaj. Torej delo je bilo zelo težko, ampak je ostalo potem, ker je agencija obljubila, da bo regularizirala zadeve in to je možno na portugalskem. Tako da je trpel teh pokojih še naprej. Potem so imeli inšpekcijo, ampak med to inšpekcijo so mu rekli, da mora lagati o delovnih pogojih in je dejal, da je zadovoljen. Potem je bil še drugi nadzor in tokrat so inšpektori želeli, da delavec odide, tako da so se lahko, so rekli agencije naj odide in so se pogovorili sami z delavcem. In tu mu je potem uspelo se izviti iz teh razmer. Ta primer, na primer, kaže, kako poteka to hudo izkoriščanje delavcev in na to bi se rada osredotočila v svoji predstavitvi. O čem torej govorimo? Govorimo o hudih oblikah izkoriščanja delavcev. To so delovni pogoji, ki precej devirajo od standardnih delovnih pogojev. In to je kansko pravno prepovedano. Tukaj vidite različne primere od suženstva do potem manj hudih oblik izkoriščanja. Naša agencija in raziskava se osredotoča samo na tiste, ki jih lahko kazensko preganjamo. In potem te srednje oblike, prisilno, obvezno delo, potem tudi še druge oblike izkoriščanja, to je tudi v direktivo izkoriščanja delavcev. Tukaj gre še prav posebno izkoriščanje pri delovnih pokojih, ko gre za veliko razliko v primerjavi z zakonito zaposlenimi. In to potem seveda vpliva na dostojanstvo delavca. Zelo pomembno je torej prepoznati te različne oblike izkoriščanja. Prva raziskava. Med 2014 in 2015 si je ogledala pravne razmere po državah članicah. 700 intervjujev smo imeli, ki smo jih izvedli, faktore tveganja, najboljše prakse in tako dalje. In glavni izsledki so sledeči. Kako bi lahko izboljšali razmere? Okrepiti okvir kanskega prava. Tukaj je še precej razdrobljen, potrebno bo to povezati, težko se deluje učinkovito čezmejno, izboljšati inšpekcije, nadzor, ponomočene žrtvam in da ustvarjamo vzdušje nične tolerance. Po teh raziskavah, samo v zadnjih treh letih, potem pregledali še žrtve in tokrat smo intervjuvali več kot 200 delavcev vključujoč delavce EU, prizno četrtina, tri četrtine pa državljani iz tretjih držav, tretjina nezakonitih. Kaj smo se ogledali? Kako kdo zaide na to pot skoriščanja? Delovne in pogoje za delo, oprostite, za življenje. Potem strategije, kako ohraniti delavce v teh pogojih, faktore za tveganje in ostale dejavnike tudi dostop do sodišč. To smo izvedli v osmih državah članicah in tukaj lahko vidite glavne sektorje. Glavne ekonomske sektorje, kjer se izkoriščanje dogaja. Naprimer delo doma, potem restauracije, hrana, nastanitev, gradbeništvo, kmetijstvo in potem tudi drugi sektori, ki pa niso tako znani. Malo prodaja, male trgovine, srovne lepote, ki so tudi zelo pomembni, pranice. Kot lahko vidite, so med žrtvami bili ljudje z različnim statusom. Od zakonitih držav, tretjih držav, z različnim statusom, sezonski delavec, napoteni delavec, sprašujem za azil, za mednarodno zaščito, ljudje s turističnimi vizami in potem nezakoniti migranti, pa tudi državljani EU. Zelo, zelo raznoliko je bilo. Rezultati kažejo, da kar se tiče delovnih pogojev in pogojev za življenje, da so skoraj da vsi imeli težave s plačilom. Niso dobili niti minimalne plače, ali pa spomni se bili plačani, potem so morali plačevati socialne prispevke in šlo je za hude kršitve delovnih pogojev, predolgo so delali brez premorov, brez vikendov, tudi v sobotah, nedeljah so delali. Sploh niso dobili na sporako zaščitne opreme in pogosto so se sami kupili, ko so se lahko privoščili potem malo manj, ampak še vedno pomembno, več kot pol. Intervjujemce je imelo težave s pogodbami, da jih ni bilo ali pa so pogodbe bile samo v jeziku, ki ga niso razumeli, ker je to bilo v jeziku države članice EU. Potem tudi slabi nastanitveni pogoji za žrtve, več kot polovica jih je bila nameščenih strani delodajalca v nekih hišah ali na kmetijah ali tam, kjer so delali. In tukaj so bili najslabši delovni pogoji. Potem, kar se tiče zaposlovanja, kako so žrtve končale v teh pogojih izkoriščanja, večina prek osebnih omrežij, ko so kaj slišali od drugega. Skoraj petina pa je našla delo prek zaposlitvenih agencij. In to so običajno primeri, ko prihaja sistematično do kršitev pravil. Pogosto prihaja tudi do trgovanja z ljudmi. Tukaj, na primer, gre za to, da zaračunavajo previsoke nezakonite pristojbine, potem gre za prevare, obljubljajo jim status stalni prebivališčem, pa potem tega ne dobijo, potem nadomeščajo pogodbe, dobijo nadomestke pogodb z nižjimi in slabšimi pogoji, slabšimi plačili, nižjimi plačili potem pa tudi zelo zapeteni sistemi pod pogodbeništva in posrednikov. In to potem stvarja tudi vprašanje, prevzemanje odgovornosti. Kdo je odgovoren za te delovne pogoje? Delavce smo povprašali, kaj so po njihovem mnenju najpomembnejši elementi tveganja, ki so pomenili in jih spravili v te razmere in po mnenju delavcev je ključni vidik tega ranljivost, glede na status eh, prebivališča. To pomeni, da ali so nezakoniti ali pa je njihov status povezan z zaposlitvijo. Če so to nezakonito, potem se boji poročati, ker to pomeni deportacijo in prav tako to zmanjša alternativne načine zaposlovanja. To je bilo povezano z opustitvenim statusom in to je bilo še prav posebno hodo tam, kjer je kdo bil vezan samo na enega delodajalca in ni mogel spremeniti zapustitve. Še en element tveganja, ki je zelo pomemben za delavce, je to, da niso poznali jezika države, niso jih obvestili o svoj, njihovih pravicah kot delavcev in pomankanje nadzora. Kaj to pomeni? Inšpekcije so ključnega pomena za odkrivanje izkoriščanja delavcev. Rezultati raziskave kažejo, da so inšpekcije zelo, zelo ne pogoste, zelo redke. Tukaj lahko vidite po sektorjih. Imamo sektore, ki sploh ni bilo inšpekcij. Vprašali so jih, ali so sploh slišali za kaj takega. In nekaj več kot 50 odstotkov izmed njih ni sploh imela nikoli nobenega, nobene inšpekcije, nobenega nadzora v sektor domačega dela to bila samo 2 odstotka. Potem, kateri so najpogostejši razlogi? Neočinkovit nadzor, velikanska jezikovna barjera, to pomeni, da ni pravega nadzora, potrebno je imeti tolmače ali pa kako drugače ljudi je tega, da, lahko, da se lahko pogovorite neposredno z delavci. In potem tudi dejstvo, da so jim vprašanje zastavljali v prisotnosti telo dajalcev. In to potem ni bilo pravo okolje, da bi poročali o tem, kaj se dogaja. Potem pa je kar nekaj strategij delodajalcev, da tudi spodkopajo te inšpekcije. Inšpekcije so pogosto vnaprej napovedene, to je iz praktičnega razloga, zato da bo delodajalec tam. Istočasno pa to pomeni, da lahko potem nezakonitim delavcem reče, da se naj skrijejo. In se potem uporabljajo tudi lažni dokumenti in dokumentacija za dokazovanje urejenega statusa. To je to, da se spoštujejo socialna in zdravstvena načela. Prav tako pa tudi uporabljajo grožnje povezane z inšpekcijami. To je tudi povzeto posebno sporočilo, ki se osredotoča na inšpekcija na delovno mesto. To je eno od ključnih vprašanj, da bi se resnično lotili izkoriščanja delavcev. Zelo pomembno je, da obstaja tudi tip izkoriščanja pri domačih delavcih, kaj ti so vedno bolj odvisni od delodajalca, ker pogosto živijo tam tukaj so odvisni potem ne samo za dovoljenje za prebivanje, temveč tudi za hrano, namestitev. Pogosto so vize vezane na specifičnega enega zaposlovalca in zakonodaj na katerih čak članicah ponuja domačim delavcem manj zaščite kot drugim kategorijam delavcev. Prav tako pa imajo potem večje tveganje socialne izolacije in tudi ni dovolj delovnih inšpekcij večinoma gre tu za ženske, ki pravijo delo na domu, pogosto pa prihaja tudi do spolnega nasilja, nasilja nad ženskami in to je bilo tudi dokumentirano. Kakšna je pot naprej? Gotovo, da imamo boljšo zakonodajo, kar se tiče eh, zaposlovanih agencij, da imamo bo še certificiranje na tej podlagi, zato da nadziramo ukrepanje in delovanje teh agencij, ustrezno izvrševanje delovne zakonodaje, da ponudimo ustrezne pogoje za delo, pa tudi izboljšanje inšpekcij. To se zdi ključnega pomena. Ponomočenje žrtev in izogibanje odvisnosti od poslovalca potrebno bo sodelovati med institucijami, ki nadzorujejo organe progona, tožilstvo, več inšpekcij je potrebnih. Ne gre pa tukaj samo za obseg, mora biti to tudi bolj učinkovito, strateško in mora temeljiti na analizi vplivov, kateri sektori so bolj ključnega pomena, kjer se lahko odkriva izkoriščanje. Potem tudi boljši nadzor nadzornih organov, da bodo prepoznavali, kaj je izkoriščanje delavcev, tudi drugih organov, ki morajo nadzirati. Tukaj, naprimer, gre tudi za zdravstvene socialne elemente in ostale. Skoriščati se v odvisnosti od delodajalca, to pomeni, da ne bi več izdajali dovoljenj za prebivanje, ki so povezani samo z z enim delodajalcem, še posebej tam, kjer je veliko zlorab. Države članice bi lahko našle način, da zagotovijo, ko se delo konča, to samodejno ne pomeni, da potem delavec ne bo več imel dovoljene za prebivanje. Prav tako bi lahko imeli premustitvene vize. In končno, polnomočenje žrtev, s tem, da spostavimo zaupanje in da zagotovimo, da bo možno varno prijavljanje. Ko potem torej, nezakonita imigracija ne bo tista prednostna tema, tudi dostop do pravosodja sveta. Hvala lepa. Interesting, important. Uh... Hvala lepa za to zanimivo predstavitev. Ima morda kdo kakšno vprašanje? Um, Se res opravičujem, ampak res je malo poslank in poslancev, ampak vsakič, ko načnem to temo, me nekdo reši žaron. Ja, nisem pozorno posl spremljal teh predstavitev, ampak kolikor sem videl, so zanimive, pa tudi šokantne. Par kratkih vprašanj bi imel. Ena od ključnih točk, ki ste jo izpostavili, je, da se pri delavcih izkorišča njihov nezakonit status. Ali so ti delavci prišli s tokom migrantov in beguncev, ali so ti delavci, ker ste omenili, da so jim obljubili delovno mesto, ki potem ni bilo na voljo. Torej, ali so ti ljudje bili na nezakonit način pripeljani v Evropo, ker so jim obljubljali delo. Kar zadeva vlogo agencij. Imate v mislih večinoma nacionalne agencije, ki delajo v nacionalnem kontekstu ali imate v mislih bolj specifične agencije, ki ponujajo takšne storitve v več kot eni državi članici? ne vem, je morda ena agencija, ki ima sedež v eni državi, ponuja pa to vrstne storitve v večjih drugih državah. Še tretje vprašanje. Mislim, da smo prejšnji teden zaključili pogajanja o vzpostavitvi Evropskega organa za delo. Tudi ta se bo ukvarjal z izkoriščanjem delavcev, to sodi v mandat tega organa. Mislite, da bi lahko vaša agencija in organ za delo sodelovala na tem področju, bi lahko ukrepili morda tudi raziskave na tem področju. Ste vi kot agencija morda že razmišljali o tem? Maš. Najlepša hvala, Žeron. Sam sem želel zastaviti širše vprašanje. Kot agencija za temeljne pravice, kako gledate na migracijska vprašanja, na pozitivne ukrepe, ki jih sprejemamo kot Evropska unija? Politične razmere se bodo verjetno še poslabšale. Vidim, da Birgit želi še besedo, ampak sam bi res rad zastavil to vprašanje, ker gre za dve vprašanji, za katera bi vas prosil za odgovor. Po eni strani sprejemamo zakonodajo, ko gre za sezonske delavce, imamo direktivo na tem področju, potem so tu študenti, raziskovalci in tako naprej. Ampak iskreno rečeno, ti ukrepi so sicer dobri, ne želim jih podcenjevati ali jih eh, kakorkoli omovalaževati, ker sem sam pisal poročilo na eno izmed teh tem. Vendar nisem prepričan, kako se dejansko izvajajo ti ukrepi. Ali bo morda komisija še pripravila kakšen pregled ustreznosti zakonodaje in podobno. Ne želim podajati zdaj političnih izjav, glede na to, da je to verjetno moj zadnji mandat. Lahko povem sicer, da se države članice bojijo množičnih migracij, svet blokira modri karton, ampak ta niti ni tako zelo pomemben v tem kontekstu. Problem je v tem, da se ljudje enostavno bojijo. Države članice so tiste, ki imajo vse vajeti v rokah. Ali po vašem mnenju obstaja? obstaja kakšna realna možnost, da se tudi ukrepi za zakonito priseljevanje sprejmejo in začnejo izvajati. Kolikor sam razumem, potrebujemo prečne ukrepe na tem področju. Ne moremo govoriti o zakonitih poteh za migrante, če nimamo agende za zakonite migrante. Takšno je trenutno politično stanje. Zanima me, kaj se bo zgodilo. Ne podajam komentarjev o kolegov, ki bodo glasovali tako ali drugače o predlogu o modrem kartonu, samo toliko. Roberta omenil sem modri karton. Mislim, da v dvorani večinoma to podpiramo. Ne, ne gre za modri karton, gre za spremembo letega. Na svetu za PNZ so se v prejšnji teden pogovarjali sicer tudi o migracijah in o zakonitih migracijah, ampak eh, ne vem, zakaj se je nekdo takrat nasmehnil o omembi modrega kartona na tem področju. No, vse zadnje je to vse v njihovih rokah. Ampak besedo migracije pred volitvami morda ni najbolj pametno uporabljati. No, zdaj sem podal neke vrste govor, ker imam pač stališče s tem v zvezi. Ja, nihče ni želel tega izpostaviti. Za naslednjih pet let niso predvidena zakonita priseljevanja. Komisija bo predstavila svoj pregled zakonodaje, ampak kaj pa bo pregledovala, če ni nobenih ukrepov na evropski ravni s tem v zvezi. To sem pač želel izpostaviti. Kakorkoli že, verjetno bi želeli spregovoriti tudi o tem. Še prej pa Birgit. Najlepša hvala, predsednik. Vi pravite, da se nihče ne želi pogovarjati o migracijah ali zakonitih migracijah. Drži, ampak obstaja tudi veliko lažnih informacij in laži migracije, tudi migracije na področju zaposlovanja, potekajo že več stoletij. Iz vseh držav članic in v države članice. Vem, da mnogi tega ne želijo slišati, ampak to drži, zato bi se morali pogovarjati o dejstvih. Še enkrat hvala lepa za to predstavitev. Žeron Lenarc, kolega je prej izpostavil, da je nekaj podrobnosti res šokantnih, s tem se strinjam. Dobro je, da imamo na voljo študijo, ki bo, upamo, svestila tudi javnost temu zvezi. Ampak najbolj šokantno pri vsem skupaj je to, da vse, kar je zapisano v tem poročilu, ni nič novega. Leta in leta smo že priča temu, že več desetletij se soočamo s to vrstnimi razmerami v vseh državah članicah to je tisto najbolj šokantno. Bojim se, da tudi če bi se uspeli dogovoriti o tako imenovanem modrem kartonu in upam, da se bomo, s tem ne bomo razrešili te težave. Problem je namreč na strani držav članic, ki se problema zavedajo, ne želijo pa resnično spremeniti trenutnega stanja, ker so konec koncev delodajalci tisti, ki imajo koristi zaradi te situacije. Lahko najemajo delavce za nižje plačilo, ponujajo jim slabše delovne pogoje, njim treba plačevati socialnih prispevkov. Delavci so seveda odvisni od delodajalcev, spostavljajo se skoraj da služne lasniški odnosi, države članice pa, kot kaže, niso pripravljene spremeniti situacije. Nobene volje ni, da bi zaščitili žrtve kadarkoli opravijo pregled, inšpekcijski pregled in odkrijajo kaj nezakonitega, kaj nele, neregularnega, torej nezakonite delavce ali neprijavljene delavce, ugotovijo, da so bili delavci prisilni delavci in te delavce potem pošljajo domov, delodajalec pa bo plačal zelo nizko kazen. In naslednji dan bo pač najel nove delavce. Zato me zanima, če mislite, da bo ta študija morda pomagala spremeniti razmere v državah članicah. Seveda ne bo, ampak pomembno je, da jo imamo na voljo. To bi bil odgovor na to vprašanje. Sem pa vesel, da si ga zastavila. Birgit je zelo elokventno povedala marsikaj in vse to drži. Številne države se enostavno tega ne želijo lotiti. Še zadnja pripomba, bi, ki bi jo rad izpostavil v zvezi s tem, kar je rekla Birgit. Vi ste pripravili študijo. V državah članicah naletite na odpor. Birgit je omenila par razlogov, zakaj se pojavlja odpor. Posod po celotnem političnem spektrumu smo priča tudi argumentom, lažnim argumentom, da migranti zbijajo cene delavcev, ampak to ne trdijo zgolj desne stranke, ampak stranke v res celotnem političnem prostoru. Države članice se izogibajo sprejemanju zakonodaj na tem področju ravno zaradi nizkih plačil, ker to je ta dejavnik potega. To je ta gonilna sila, ki temelji na diskurzu v državah članicah v smislu poceni delovna sila prihaja. Seveda je potrebno urediti področje dela, ampak priseljevanje samo po sebi ne znižuje plač. To je ta laž, ki se pojavlja na področju dela. Birgit je omenila ta pomembnejša vprašanja, zaradi katerih države članice ne želijo sprejeti zakonodaje za ranljive delavce pri direktivi o sezonskih delavcih smo gotovili, da težko državam članicam narekujejo, kaj naj storijo. So, um... Najprej, odkot prihajajo neregularni delavci? Iz različnih kontekstov. Nekateri delavci so prišli v okviru toka beguncev, gre za posameznike, ki so jim zavrnili status azilanta. Potem so tu delavci, ki so prišli zakonito, pa so potem postali nezakoniti migranti. Zato, ker naprimer delodajalci niso želeli obnoviti delovne pogodbe ali pa niso dobili obnovljenega dovoljenja za bivo, bivanje in v tem primeru ti zakoniti delavci postanejo nezakoniti. To je tudi strategija delodajalcev, namreč da zaposlijo nezakonite delavce, ki jih lahko potem še toliko bolj izkoriščajo. Tudi do tega zaključka smo prišli v okviru te študije. Glede na to, kaj se trenutno dogaja, lahko sklepamo, da se bo čez nekaj let zaradi azilne krize in zavrnjenih prosilcev za azil število teh delavcev še povečalo. Vedno več delavcev bo delalo v takšnih razmerah, vedno manj zaščite bodo imeli. Kar zadeva agencije za zaposlovanje, večina teh agencij je imela sedež v tretjih državah. Običajno imajo v eni izmed evropskih držav članic svojega sogovornika v smislu posrednika, preko katerega se potem delavci pošiljajo. Zato je zelo pomembno, da spremljanje poteka ne samo v novih državah članicah, temveč tudi v tretjih državah, kjer imajo agencije sedež. Nekatere evropske agencije imajo tudi svoje podružnice v tretjih državah. Zato bi potrebovali sistem spremljanja, registracije in tako naprej, da bi spremljali razmere znotraj Evropske unije tudi izven. Evropske unije. Veseli smo, da tudi organ za delo lahko obravnava ta vprašanja, torej izkoriščanja delavcev, lahko bi izvali tudi skupne inšpekcijske preglede, predvsem, ko gre za podizvajalce, potrebno je preveriti, kaj se dogaja znotraj verige podizvajalcev. Zato je pomembno, da več držav članic skupaj opravlja inšpekcijske preglede. In to bo koristilo tudi zakonitim delavcem migrantov. Naša agencija bi lahko pomagala, sicer ne vem kako natančno, verjetno s tem, da pripravimo študije na tem področju. Delo organov za spremljanje temelji na oceni tveganja. Ocena tveganja pa temelji na večjih elementih, tudi na strategijah, ki nastanejo na podragi naših raziskav. Zato bi naša agencija lahko vsaj opravljala raziskave in priskrbela točne informacije o posameznih državah, tako bi tudi inšpektori lažje in bolj uspešno izvajali svoje delo, glede na to, da imamo omejeno število inšpektorjev. Glede zakonitih migracij. V študiji smo podali tudi priporočilo s tem v zvezi. To ni novo priporočilo, večkrat smo ga že podali. Potrebujemo scheme oziroma programe za delavce migrante, da ne bodo tvegali svojih življenj, moramo omogočiti zakonite poti priseljevanja. Pomembno je tudi, da ljudje ne postanejo odvisni od delodajalcev zaradi svojega nezakonitega statusa, ker v tem primeru jih delodajalec močno izkorišča. Verjetno bomo pripravili še nadaljno študijo na to temo, ker nas zanima, kaj se bo dogajalo s schemami zakonitih migracij na ravni držav članic. Obstaja jih ene par. Dobro bi bilo, če bi tudi preverili scheme za regularizacijo, ki veljajo v nekaterih državah. V Španiji, naprimer, Mislim, da bi se s tem bistveno izboljšale tudi razmere za delavce. Zato, ker bi tem delavcem morali plačevati potem tudi socialne prispevke in podobno. No, upam, da bo ta študija kaj spremenila. Res je, da ne gre za nove raziskave. V tej drugi fazi je morda novost to, da smo upoštevali mnenje žrtev. V poročilu najdete tudi kar nekaj njihovih predlogov, kako bi se lahko izboljšali njihovi pogoji, kako bi lahko izboljšali podporne storitve za te delavce. Moram reči sicer, da so bili kar zadovoljni s to vrstnimi podpornimi storitvami in službami. Lahko bi tudi upoštevali njihove predloge, kako izboljšati zaupanje v policijo. Dobro je, da prisluhnemo tudi žrtvam. In za zaključek. No, we didn't come across into the when doing the research. Ko smo pripravljali to raziskavo. Smo se pogovarjali večinoma s praktiki in strokovnjaki. Ti politični elementi, ki jih omenjate, niso bili zajeti. Najlepša hvala. To so resnično pomembna vprašanja res pomembna vprašanja so v naši pristojnosti. Birgit in Žeron sta oba dobro pojasnila, da je zelo pomembno, da se teh vprašanj lotevamo tudi tu. To so sicer zelo obsežno vprašanje in bo treba poglobljeno obravnavati. Hvala lepa tudi agenciji za vse delo, ki ga upravlja na tem področju in upam, da boste zelo nadaljevali tudi v naslednjem mandatu. Hvala lepa. Hvala lepa vsem v Agenciji za temeljne pravice. Kolegice in kolegi, zdaj pa prehajamo na šesto točko. Beate Gminder je z nami, direktorica za sklade za migracije in varnost. So, colleagues, um, thank you very much. So, colleagues, I'm glad to welcome Beata Gminder, um, Director for Migration. Pozdravljam Beate Gminder, direktorico za sklade in migracije in varnost ter finančne vire in spremljanje v GD za migracije in notrne zadeve pri komisiji. GD Home je pristojen za naslednje sklade, sklad za azil, migracije in integracijo, AMIF, potem sklad za notranjo varnost in policijsko sodelovanje, to je ISF Polis, potem je tu še sklad za notranjo varnost na področju upravljanja meja. Imamo tudi še dve uredbi z tega področja 514-2014 in 331-2014. Ta točka je za Libe zelo pomembna, zlasti v luči priprav naslednjega večletnega finančnega okvira. Skladi, ki so v pristojnosti odbora Libe, so v posrednem, neposrednem ali skupnem upravljanju komisije in parlamenta in pogosto ima parlament težave s spremljanjem, kaj se dogaja z denarjem v teh skladih. Pomembno je, da našemu odboru danes poveste, kako so se izvajali ti skladi v letu 2018 in da predstavite tudi delovni program za leto 2019. S tem v zvezi nas zanima, kaj se dogaja s konkretnimi ukrepi unije, specifičnimi ukrepi, ukrepi na področju sodelovanja s tretjimi državami, ko gre za izredno pomoč Zanima nas, kako države članice izvajajo te sklade, kako uspešne so pri tem. Besedo zdaj predajam Beate, da nam predstavi poročilo s tem v zvezi, potem pa bom odprl še razpravo za kolegice in kolege. Zlasti tiste, ki se ukvarjajo z skladi iz večletnega finančnega okvira. Beate, izvolite. Hvala. Najlepša hvala za dobrodošljico, hvala lepa, da ste mi ponudili priložnost, da sem danes z vami. Prvih 10 do 15 minut bi porabila za to, da vam predstavim pregled izvajanja skladov. Pripravila sem kar nekaj prosojnic, ampak ne bom se spuščala v najmanjše podrobnosti na prosojnicah, boste jih dobili po predstavitvi in se bomo lahko kasneje še bolj poglobljeno pogovarjali. Začnimo z zadnjim, ki ga je Klod omenil. Gre za skupno upravljanje. Pri nacionalnih programih so ravno kar predstavili bilanco za leto 2018. V petek popovdne, v petek zvečer je bil rok, da se pošljajo letne bilance, letna poročila, torej enkrat letno država članica pošlje račun, tako rekoč. Država članica zbere vsa svoja plačila in potem prosi, da se upravi revizija teh plačil. Potem se poda tudi zagotovilo v zvezi z porabljenim zneskom in k nam potem to tudi pošljajo v poravnavo. Mi preverimo vsako posamično državo članico, kako uspešna je bila pri porabi sredstev, kako je upravljala revizije programov, kako lahko podaja zagotovila na evropski ravni, da se je denar zakonito in regularno pojavl, porabljal. Vedno trpimo zaradi jetlaga oziroma časovnega zamika pri proračunih Evropske unije. Letos je bil proračun sprejet relativno pozno, kar zadeva večletni finančni okvir. V letu 2018 eh, programi že dobro tečejo, v letu 2015, ko smo prvič opravili oceno, je bilo še vse v povojih. Do konca leta 2022 bodo še izvajali te programe, končni obračun pa bo podan ob koncu leta 2023. Za tri sklade smo državam dodelili sredstva v modrem stolpcu, sklad za migracije, potem sklad za meje, v sredini na desni imate najmanjše sklade, gre za sklade za notranjo varnost na področju policijskega sodelovanja. Črke so premajhne, da bi jih vsi verjetno lahko prebrali. Modra, modri stolpec, koliko smo dodelili državam članicam v celoti, oranžen stolpec, koliko. Denarje so porabile države članice na nacionalni ravni v okviru trenutnega programskega obdobja, gre za številke iz leta 2017. Države ne morejo sicer poslati prošnjo za plačilo zdaj, ampak poročilo o izvajanju in prevzetih obveznosti pa morajo poslati do konca marca. Se pravi, ponovno se soočamo s časovnim zamikom. Dvojni časovni zamik, torej zaradi tega težko primerjamo številke smo pa storili vse v svoji moči in upam, da boste tudi razumeli današnja pojasnila. Rumeni stolpec, eh, skupna poraba prijavljenih sredstev do konca leta 2017, zeleni stolpec, kumulativni izdatki, ki so bili prijavljeni do petka, torej tudi za leto 2018. Pri vseh treh skladih, kot vidite, se število sredstev povečuje celoten znesek, dodeljen znesek, izplačani zneski in zeleno potem zaprosila za plačila, ker se še nismo odločili, ali bomo vse to izplačali. Na splošno gledano smo kar zadovoljni, kajti stopnja črpanja na ravni držav članic se povečuje. Tu pa vidite, kako so bile uspešne države članice pri posamečnih skladih. Te prosojnice vam bomo dali, zato da jih tudi bolj podrobno lahko preučite kolikšna je stopnja izvajanja v modrem in stopnja črpanja v rdeči barvi. Stopnja izvajanja je običajno višja od stopnje črpanja, običajno zaradi razlik med letoma 2017 in 2018. Stopnja črpanja je višja, zato ker nimamo na voljo v tem trenutku še statističnih podatkov za stopnjo izvajanja v lanskem letu, kot sem rekel, to bomo prejeli konec marca. Podoben trend, podobna slika velja pri skladu za meje. Tudi na tej prosojnici lahko to vidite. Zelo podobna slika je tudi pri skladu za policijsko sodelovanje. Se upravičujem, ker je vse s tako majhnim tiskom napisano, ampak se boste vse te prosojnice prejeli, jih eh, preučili in nas lahko še kaj o tem povprašali. koliko sredstev smo dali državam na voljo in kaj so države s tem denarjem storile. Enkrat letno nam države članice poročajo o porabi sredstev. Danes lahko povemo, da je bilo 2195 projektov financiranih na področju migracije, azile in integracij. Več kot dve milijardi sredstev smo namenili za to področje. Povprečen projekt traja 20 mesecev, poprečen strošek pa je nekje 550 tisoč. Toliko je prispevek Evropske unije, imamo tudi stopnjo sofinanciranja med 75 in 90 odstotki. Odvisno od tega je potem projekt bolj drag ali manj drag, kot je evropski prispevek. Dva primera na področju integracij. Rumen krok. Več kot 3,3 milijona osebam smo pomagali preko tega sklada za integracije, tako na lokalni, regionalni in nacionalni ravni, kjer so pripravili strategije. Več kot 160 tisoč oseb je bilo ranljivih oseb. Šlo je tudi za mladoletnike brez spremstva, njim smo ponudili specifično pomoč preko tega sklada. Citiram zgolj nekaj številk to so dejstva o skladih, mi jih imenujemo tudi zabavna dejstva, zato ker je zabavno porabljati sredstva iz proračuna za konkretne projekte. Naslednja prosojnica, del sklada AMIF smo namenili tudi za ukrepe vračanja. Sklad je prispeval k 77 tisočim prostovoljnim vrnitvam. 24 tisoč oseb smo preselili, torej polovica prevzetih obveznosti s tem v zvezi. Sklad je na desni strani, če vidite v rumenem, prispeval tudi k preselitvi, premestitvi in k sprejemom iz Turčije. Sredstev tu nismo celoti počrpali, zato smo se lani ob koncu leta dogovorili, da bomo zakonodajno spremenili AMIF zdaj lahko preprogramiramo preostala sredstva in jih porabimo za druge potrebe na ravni držav članic. Trenutno se pogovarjamo o tem, zakaj bomo ta sredstva porabili. Naslednja prosojnica. Par dejstev o skladih ISF Visa, ISF Meje, ISF Policija. 437 projektov smo financirali, projekt je trajal običajno 21 mesecev, 1,3 milijone evrov smo dodelili tem projektom. Razvili oziroma okrepili smo 364 konzulatov. Usposobili smo skoraj 9000 članov osebja, ko gre za vidike upravljanja meja, tudi s pomočjo tega sklada ISF Policija. 535 projektov smo financirali, 27 mesecev so trajali v poprečno, 720 tisoč evrov so stali, 387 milijonov evrov smo namenili za celotno področje imamo tudi posamezne posnetke, ki jih nalagamo na spletne strani. Gre za Center za skupnostno integracijo v Vilni. Državljani tretjih držav se v tem centru seznanijo z državo gostiteljico, tam jim tudi posreduje več informacij o družbi, gostiteljici in tako naprej. Leta 2018 in 2019, če se lotim delovnega programa, kar nekaj dodatkov smo namenili nacionalnim programom zaradi pravne podlage, naprimer pri ISF, pri mejnih zadevah, vizumih in pri policiji. Vi kot proračunski organ ste nam dodelili dodatna proračunska sredstva, ta smo potem prerasporedili med države članice, da bi jim pomagali pri odkrivanju vrzeli znotraj šengenskih evalvacij ali pa pri oceni ranljivosti. Dodatna sredstva smo namenili državam članicam tudi za sistem vstopa in izstopa, pa tudi za nakup opreme, ki jo bomo potem uporabljali v okviru EBCGA, če jo bodo potrebovali. Torej, če bo Evropska obalna in mejna straža ali EBCGA to potrebovala. Poleg tega pa smo dodatna sredstva namenili tudi za integracijo in vračanje. Pri skladu za vračanje imamo tudi prispevke strani pridruženih šengenskih članic. Zaradi zamud pri programiranju smo sredstva prejeli šele zdaj strani pridruženih šengenskih držav. Uporabljamo tudi prerasporeditveni ključ, ki smo ga opredelili na začetku finančnega programskega obdobja. To je lekcija, ki smo se jo naučili v tem obdobju, zato bom s to tematiko zaključila predstavitev en od izzivov, s katerim se stalno soočamo tudi v letošnjem programskem obdobju, je, da pokrijemo svoje finančne potrebe preko nacionalnih programov ali preko drugih kanalov. Posebno pozornost moramo posvečati upravljanju meja in sprejemu, zlasti v državah v prvi bojni liniji. Potem so pa tu še zamude pri pogajanjih o prenovitvi Dublinske uredbe skušamo zagotoviti čim boljše in tekoče izvajanje nacionalnih programov. Želimo spodbuditi izvajanje na ravni držav članic v letošnjem letu. Kot sem že povedala, prihodnje leto se uradno izteče to programsko obdobje. V tem trenutku se pogovarjamo tudi o novem večletnem finančnem okviru, pripravljamo nove predloge. Dobro bi bilo, da ne bi spet prišlo do zamud pri izvajanju v začetku novega programskega obdobja, vendar se mi zdi, da je to zdaj v rokah drugih ljudi. No, pa še nekaj o neposrednem upravljanju. To se imenuje dejavnosti Unije eh, v okviru ISF sklada. Tukaj vidite številke, eh, kako je bilo z neposrednimi ukrepi in takšno upravljanje pomeni, da smo mi kot komisija izvajali tudi razpise in smo neposredno odgovorni za te eh, ukrepe. To smo počeli prek eh, ukrepov Unije, gre za čeznacionalne ukrepe, ne zadevajo samo ene države članice, ampak gre za projekte, kjer so vključeni konzorciji čezmejno in eh, ti ukrepi so vsi namenjeni temu, da se krepijo koristi EU. Vrh pri tem smo dosegli leta 2017, ta obseg smo potem do leta 2019 malo skrčili, ampak še vedno eh, je ta obseg kar velik. Še nekaj primerov imam, ki jih bom zdaj tudi predstavila. Pri AMIF-u smo imeli 145 projektov, oziroma ti projekti še tečejo gre za integracijo, za podporo, za informacijske kampanje v tretjih državah, podpiramo različna omrežja, naprimer tudi prostovoljna vračanja, potem prostovoljno eh, mrežo za prostovoljno reintegracijo. To upravljajo različne države članice, ki si tudi izmenjujejo najboljše prakse glede tega, kako spodbujati prostovoljno vračanje. Potem um, imamo tudi programe za regionalni razvoj in pa zaščito. Tukaj pomagamo uh, Eh, beguncem in migrantom na severu Afrike in pa na Afriškem rogu. Mm, pomagamo jim, da bi se bolje vključili v družbo, kamor pridejo in skušamo prispevati k bolje delujočemu azilnemu sistemu. Prispevamo pa tudi k skrbniškemu skladu. Veliko projektov smo imeli tudi na področju policije pri notranji varnosti. 151 je takih projektov. In eh, ti eh, projekti so usklajeni s cilji sklada, eh, mi podpiramo mrežje za policijsko sodelovanje in za boj proti organiziranemu kriminalu. Potem podpiramo tudi projekte za boj proti kibernetskemu kriminalu. Imamo tudi projekt, ki se imenuje Protect, torej zaščita. Gre pa za to, da se zaščitijo mesta in da se razvijajo skupne ideje o tem, kako preprečiti napade, naprimer, kot je že prišlo do številnih terorističnih napadov v Evropi. Potem pri policijskem skladu imamo tudi različne mreže, ki sodelujejo med sabo. Imamo na primer mrežo RAN, eh, mrežo za eh, ozaveščanje o radikalizaciji, potem eh, ena mreža deluje tudi na področju preprečevanja radikalizacije. To so vse alternativni ukrepi, s katerimi želimo preprečiti, da bi mladi postali radikalizirani. Imamo tudi program za upolnomočenje civilne družbe. S tem skušamo razvijati kredibilne diskurze in pa alternative proti terorističnemu diskurzu. Pri ISFME je tukaj je projektov najmanj, ker gre tudi za najmanjši del sklada, samo devet projektov je vključenih, osredotočamo pa se predvsem na sodelovanje v okviru mreže Eurosur. Naprimer, v tem okviru eh, spodbujamo sodelovanje med Grčijo in Ciprom, potem sodelovanje v eh, regiji Balskega morja spodbujamo izmenjavo informacij. Eh, in še vedno je odprt en razpis. Potem imamo tudi mehanizem za oceno šengenskega sistema. Eh, en del sklada je namenjenega tudi eh, nujni pomoči. V okviru treh skladov obstaja ta nujna pomoč. Tukaj imate pregled, več kot 1,4 milijona milijarde smo namenili za ta namen. E, torej, 1460 milijonov, e, toliko v celoti. Kam pa gre ta denar? E, tukaj boste videli, kako je narejena ta porazdelitev. Težko boste to prebrali od daleč. Eh, na levi strani eh, največji delež pade na Grčijo. 50 mm, odstotkov, tukaj so vključene tudi um, različne druge organizacije, ki so pomagale Grčiji uh, v begunski krizi. Um, tukaj pri ISF uh, za meje, tukaj pa je bil denar bolj enakomerno porazdeljen. Um, približno enako se je razdelil med Grčijo, Italijo in Bolgarijo. Torej, v Grčiji smo financirali pogoje sprejema, potem tolmačenje, pomoč za mladoletne, eh, nastanitev in tako naprej. Včasih tudi v hotelih, če ni bilo eh, na voljo drugih nastanitev. Potem v Italiji smo prispevali k prostovoljnim vrnitvam, potem eh, zagotovili smo pomoč in podporo za žrtve trgovanja z ljudmi, pomagali smo beguncem in prosilcem za azil, potem v Španiji, eh, pa na Hrvaškem in v drugih državah smo tudi pomagali. Mm, šlo je predvsem za države, kjer je bil pritisk na mejah zelo velik. Mm, eh, res pa je, da nimajo vse države enakih potreb. No, zdaj pa še nekaj lekcij, ki smo se jih naučili iz tega programskega obdobja. Mi Mislimo, da ti skladi predstavljajo dodano vrednost za Evropsko unijo, niso pa dovolj fleksibilni. Eden od razlogov, eh, zakaj moramo državam dati nujno pomoč, je tudi v tem, da ne moremo razporejati dodatnega denarja glede na potrebe. Vedno je treba uporabiti ključ za porazdelitev, ki je bil eh, fiksno določen na podlagi statistiki iz leta 2008. In eh, kot veste, je bila situacija leta 2008 v svetu zelo drugačna, kot je letos. In zato bi v naslednjem večletnem finančnem okviru to vsekako radi uredili. Mislim, da obstajajo sinergije z drugimi skladi, ampak to bi lahko še izboljšali. Podali smo že predlog za naslednji MFF, eh, naprimer sodelovanje med skladi SF plus in drugimi. Potem poenostavitve so pomembne prek vseh eh, programov porabe denarja Evropske unije. Eh, tudi uredbo o skupnih določbah smo zdaj vključili v ta okvir. Pri oceni, tukaj pa smo se dogovorili o okviru za nadzor in oceno, ampak eh, to se je zgodilo precej pozno, v naslednjem obdobju pa želimo s tem že eh, začeti. No, še nekaj za konec. Mi predlagamo to da se na začetku finančnega obdobja denar nameni za 50 odstotkov projektov oziroma 50 odstotkov sredstev se nameni na začetku, potem pa imamo tudi eh, tematski instrument, eh, ki bi bil fleksibilen in bi lahko državam eh, dodeljeval denar glede na potrebe. Ta znesek bi znašal 40 odstotkov. Ehm, potem pa še nekaj za nacionalne programe v deležu desetih odstotkov. Oprostite, če sem bila predolga, hvala. Um, uh, Gospod Lopes Aguilar se je javil uh, in če želi besedo še kdo drug, prosim, uh, to pokažite. Potem pa se moram ukvarjati še z nekaj nujnimi vprašanji tukaj za odbor Libe. Juan pa bo zdaj dobil besedo za vprašanje. Hvala. Eh, mi smo vedno veseli takšnih natančnih eh, predstavitev eh, podatkov, ki so zelo pomembni za naše oblikovanje politik. V prvih štirih mesecih lanskega leta, leta 2018, je prišlo do nekega dejstva, ki ga vsi poznamo. Mednarodne organizacije, ki se ukvarjajo z migracijami, in UNHCR so rekli, da je bilo več vrnitev, kot pa je prišlo nezakonitih priseljencev v EU. To se meni zdi zelo pomembno. Mi smo vse čas ustrajali, da je pomemben kontrast med eh, dejstvi in pa nekimi domnevami. Eh, javno mnenje se oblikuje na podlagi napačnih domnev. In eh, vse čas nas bombardirajo s podatki, da so migracije ušle izpod nadzora. In mm, razlog za to je tudi napačna politika Evropske unije. Podatki pa pravzaprav kažejo drugačno sliko. Eh, nobene invazije ni, migracije niso ušle izpod nadzora ampak eh, ni eh, za to kriva Evropska unija, krive so države članice, ki niso sledile smernicam in ki niso upoštevali evropske zakonodaje, tudi to seveda. Ampak zanima me, ali je to še vedno res, da je eh, vrnitev, pa naj bodo to prisilne ali pa prostovoljne vrnitve, ali je vrnitev, število ljudi, ki se redno vračajo, večje od števila ljudi, ki prihajajo. Regular migrants coming to the European Union. Thank you very much, Juan. I... Hvala, Juan. Ne vidim nikogar drugega, ki bi prosil za besedo. Bi pa sama še postavila eno vprašanje. Ne vem, če boste nam lahko odgovorili. No, ampak, ko govorimo o vrnitvah, zanima me, ali imate kakšne informacije o tem, eh, katere so države, v katere se vrne največ ljudi. Pa še eno specifično vprašanje. Vi ste omenili tudi prispevke v Afriški skrbniški sklad in zdaj poteka veliko razprav o ciljih tega sklada. In če prispevate Eh, iz Amifa v ta sklad. Ali imate kakšno poznavanje tega sklada oziroma kakšen nadzor nad tem, zakaj se denar potem porabi? Hvala. Bom najprej odgovorila na vaše vprašanje, ker je to edino vprašanje v zvezi s proračunom. Seveda prispevamo mi v ta eh, sklad, ampak potem ne eh, sledimo temu, kam gre ta denar, zato ker denar pravzaprav gre v nek. Eh, nek skupen sklad. Poznamo pa dejavnosti, s katerimi se ukvarja ta skrbniški sklad, mi se o tem tudi posvetujemo in usmerjevalni odbor se potem o tem dogovori. To ali je vrnitev več kot prihodov, to moram preveriti, ker številk nimam tukaj glede držav, kamor se ljudje vračajo, tukaj pa je teh držav več. Eh, imamo sicer statistike, mislim celo, da imamo vse statistike, ampak nisem jih prinesla s sabo, zato ker sem se osredotočala predvsem na številke v zvezi s skladi. Tako da vseh teh eh, podatkov žal nimam s sabo. Nič hudega, no. To je vedno problem pri takih zapletenih vprašanjih in kompleksnih temah, ko se osredotočimo na eno ali drugo eh, stvar. Mogoče v tem kontekstu lahko postavim še eno vprašanje, ki je bolj povezano s proračunom. Vem, da so situacije v državah izvora zelo različne. Ampak vi ste omenili tudi podporo za prostovoljno vračanje in pomoč ljudem, da najdejo. Um, novo življenje in se spet vključijo v svojo izvorno družbo. Kakšni so projekti, um, ki jih financirate, zato da um, ljudje spet zaživijo v svoji državi izvora? A jim pomagate, da najdejo zaposlitev, kaj točno naredite? In eh, zanima me tudi, ali podpirate regije, v katere se ljudje vračajo. Prek uh, eh, IOM to naredimo prek Mednarodne organizacije za migracije. Um, mi financiramo njihove dejavnosti, gre pa za pomoč, um, ko ljudem dajemo nekaj žepnine, um, torej, da res od začetka si oblikujejo življenje na novo in uh, pomoč, da se integrirajo v svojo družbo. Ne vem, ali. Eh, prispevamo tudi k iskanju zaposlitve, ampak eh, mislim, da je ta svežen pomoči za ponovno vključevanje kar obsežen. Hvala. Mislim, da je to zaenkrat vse. Mm, vedno nas zanima to, kako se porabljajo evropska sredstva. Res se vam zahvaljujem, da ste bili danes tukaj. Hvala tudi vam. Hvala. Zdaj pa se bližamo zadnji točki na našem današnjem dnevnem redu. Okay. Little... E, malo zgodni smo, ampak. Um, Vidim že, da je Sophie Intveld eh, tukaj, prav tako predstavnik komisije. Tako da, če se vsi strinjate, lahko že začnemo z zadnjo točko na današnjem dnevnem redu. In sicer gre za vprašanje za pisni odgovor za komisijo z dne 6. novembra 2018 o projektu iBorder Control. Mm, razpravljali bomo o tem vprašanju. Rok eh, za odgovor komisije je že potekel, pa odgovora ni bilo. In eh, zato smo v skladu s pravilom 135 poslovnika to želeli obravnavati tudi na seji odbora Libe. Komisija je v mestnem času že odgovorila, ampak vseeno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 bodi si da nadzorujejo situacijo ali pa da se nič ne da narediti. Sama sem dobila ta drugi odgovor v tem primeru. Gre še za en primer tega, kako nekateri eh, kontroverzni predlogi stopijo v veljavo pod krinko um, raziskave. Uh, bodi si gre za raziskave ali pa za transport, ampak pravzaprav gre za varnostne ukrepe, ki bi jih morali obravnavati mi tukaj v odboru. Ehm, moji kolegi so prišli in pravzaprav se obračam na napačne ljudi, ker se oni tega že vse, eh, vsi zavedajo. Ehm, imamo eh, pravni okvir eh, z imenom I Border Control. Komisija to umen, um, uh, torej to imenuje um, mehanizem za prepoznavanje prevar oziroma laži. Mejni uh, eh, stražari naj bi na podlagi tega presodili, ali ste primerni, da vstopite v Evropsko unijo ali ne. Uh, Eh, komisija pa je šla še dlje, tukaj eh, govorijo celo o tem, da bi ta mehanizem povezali še z drugimi sistemi za nadzor meja v kontekstu interoperabilnosti. Eh, poleg tega bi radi podatke, ki jih dobijo prek tega, tega mehanizma za zaznavanje laži, povezali tudi z PNR in celo Eh, sistem nagrad bi si želeli glede na število um, uspešnih prestopov meje. Torej, če um, narediš vse po pravilih, dobiš neke točke kot uh, otrok v šoli. Um, to bi lahko bila tudi prvoprilska šala, ampak uh, pravzaprav ni 4,5 milijonov so porabili za ta mehanizem. pravijo, da naj bi se s tem skrajšale vrste na letališčih, da naj bi se meje prestopale hitreje. Sama sem tukaj prisotna že kar nekaj let, eh, tako kot moji kolegi. In poglejte, koliko predlogov so upravičili s tem razlogom, da se bodo skrajšale vrste na letališčih. Eh, mislim, da bi morali naročiti študijo o tem, ali so se vrste na letališči v zadnjih 15 letih res skrajšale. Sama eh, mislim, da ni tako. No, pa še nekaj za zaključek. Komisija to testira v nekaterih državah, vključno z Mačarsko in Grčijo. Mislim, da to ni povsem neproblematično. ZDA um, je obravnavala podoben sistem, pa so celo njihovi organi tam rekli, da gre stvar predaleč. Mislim, da bi nas to moralo zaskrbeti. Potrebujemo sistem za uh, etničen oziroma etičen pregled takšnih predlogov. Treba bi bilo preveriti etične vidike. Komisija tudi ima nek eh, odbor etičnih strokovnjakov. Gre pa za politične, etične odločitve, o katerih bi moral odločati tudi Evropski parlament. Zato me pravzaprav zanima, kaj je komisija sploh mislila pri tem. No, to je res zanimivo vprašanje. En kolega bi se še želel oglasiti, ampak eh, mislim, da moramo najprej prisluhniti komisiji in eh, njihovemu odgovoru. Eh, prosim, ali lahko jaz zdaj postavim še svoje vprašanja, ki so podobna kot vprašanja Sofiji, potem pa naj komisija odgovori. Dobro, hvala. 6. novembra je eh, Sofi Intveld postavila ta vprašanja, sama pa sem potem dodala še vprašanje 7. novembra in tudi eh, na ta vprašanja nismo dobili odgovora. Na kakšnih eh, znanstvenih dokazih utemeljuje komisija te svoje poskuse, potem kakšne so ocene. Različne študije so nam reč pokazale, da detektori laži niso. Eh, primerni in tudi nezanesljivi. In zanima me tudi, kaj je z varstvom podatkov, pa še kaj se zgodi eh, s posamezniki, ki zaprosijo za azil na mejah in kakšne možnosti pritožbe so na voljo ljudem, ki se jih na meji zavrne, zato ker eh, tisti mejni stražar upošteva samo rezultat detektorja laži. Hvala, Judith. To so bila res dodatna vprašanja. Tako da uh, eh, beseda dajem kar komisiji, da vidimo, eh, na kaj od tega je pripravljena odgovoriti. Hvala. Naj povem, da mi je v veliko veselje in čast, da sem danes tukaj pred vami in da lahko določene stvari pojasnim. Mm, to je projekt, ki ga uh, mi financiramo. Mm, mogoče bi se najprej lotil drugega dela vprašanj, rad pa bi tudi povdaril, da eh, smo prišli sem zato, da mm, odgovorimo na en sklop vprašanj, ampak dobro, ker eh, gre tukaj za en sam projekt, bom skušal kar najširše odgovoriti in zajeti vse teme, ki so bile izpostavljene. Izhodiščna točka je odgovor, ki ga je komisar že pred nekaj dnevi poslal v parlament. Mm, to se nanaša predvsem na prvo vprašanje. Številni elementi tega odgovora so um, tudi vključeni v naš uradni odgovor. No, najprej bi rad povedal, da tukaj govorimo šele o raziskavah. raziskave pa so samo eden od elementov, ki nam omogočajo to, da se izboljša upravljanje meja, kar je naša prioriteta. Mi torej eh, vlagamo tukaj v raziskave, tako da bi pogledali, kako globalno izboljšati sistem mejnega nadzora. Zakaj pa pravzaprav gre pri tem projektu? pri projektu ne gre za to, da bi vzpostavili nek operativni sistem. Gre za to, da se preveri, če bi določene tehnologije lahko uporabljali tudi pri upravljanju mejnih prehodov. Projekt eh, ima več namenov. Ne gre samo za to, eh, da bi zaznavali laži. Gre, eh, tudi za številne druge vidike tega projekta. Naprimer, preverjanje avtentičnosti dokumentov, potem biometrična analiza za identifikacijo in prepoznavanje ljudi, potem prepoznavanje eh, nezakonitega blaga ali pa ljudi, ki se morda skrivajo eh, v kakšnih kontejnerjih eh, na mejah. Gre torej za avtomatizirano zaznavanje možnih prevar in to je samo en del številnih vidikov našega projekta. In zdaj pa še nekaj, kar velja za vse vidike tega projekta, namreč, da uh, se zavedamo tega, če bi določena eh, tehnologija delovala v določenih okoljih, to skušamo uh, Eh, proučiti, ali bi delovalo ali ne, take raziskave delamo zdaj, zagotavljamo znanstvene dokaze, ki jih bomo pridobili šele tekom projekta in ker projekt še ni končan, eh, tudi ne moremo še vedeti, ali te tehnologije delujejo ali ne. Mm, to bomo lahko opredelili šele eh, v kasnejših fazah projekta. Za zdaj pa se sprašujemo samo to, ali znanstvenega vidika, uh, ima smisel to, da govorimo o določenih tehnologijah in jih uporabljamo v določenih okoljih, naprimer uh, eh, pri upravljanju meja. Seveda pa bomo potem še z političnega vidika to obravnavali. In to bo potem vodilo v možno odločitev, da se ta tehnologija, ki je testirana, tudi začne izvajati v okviru nekega realnega instrumenta, ki se bo uporabljal na mejah. Ampak to eh, se bo zgodilo šele kasneje v kasnejših fazah te pobude. Ko govorimo o etičnih pravicah, um, tukaj želim odboru pojasniti, da mi kot komisija zagotavljamo spoštovanje e, etike in pa e, temeljnih pravic pri vsem svojem delu. Torej, vse raziskave, e, ki jih izvajamo, morajo ustrezati uh, in biti skladne z pravom in pa z etičnimi vidiki. Vsak projekt torej, uh, je deležen etičnega pregleda. Um, to izvajajo neodvisni strokovnjaki, ne predstavniki komisije in um, ta skupina strokovnjakov tudi opredeli možne etične težave in potem um, podajo priporočila komisiji. V tem primeru so nam dali naslednja priporočila. E, torej, da bi imenovali nekoga, ki bi bil odgovoren za etične vidike tega projekta, e, da bi sproti med izvajanjem projekta opozarjal na e, možne težave. Kar pa se tiče ocene samega predloga, Tukaj bi rad še enkrat povdaril, da je ta predlog eh, bil poslan v oceno zunanim strokovnjakom. Oni so z znanstvenega vidika analizirali to, ali ima predlog kakšne eh, potencijale, da vodi v težave. In ta ocena je potem vodila odločitev eh, komisije, da financira tak projekt. Ta projekt je imel med vsemi ocenjenimi največji potencial, da pripelje do želenih ciljev. Zdaj pa še nekaj specifičnih vprašanj. Tukaj ne govorimo o tem, da bo vzpostavljen um, pravni okvir za. Eh, ta mehanizem My Border Control in da bomo takoj opredelili, kdo eh, ima pravico vstopiti in kdo ne. Govorimo samo o razvoju tehnologije in pa o ugotavljanju, ali so eh, tehnologije sposobne doseči zadani cilj. Če bi to ugotovili, torej če bi se tehnologije izkazale za primerne, potem bi seveda raziskali tudi primernost uporabe teh tehnologij strani obmejnih stražarjev in potem eh, bi razmislili tudi o interoperabilnosti z drugimi urodji, ki jih je komisija že oblikovala. Uvedba nekega sistema z nagradami ni del tega projekta. Ali lahko povem? Še kaj? Ne, mislim, da bom tukaj zaključil. Bom pa z veseljem sprejel še kakšno drugo vprašanje v zvezi s tem, ki bi se morda pojavilo v odboru. Hvala. Pripričana sem, da bo dodatno vprašanje, še sama imam kakšno dodatno, ampak najprej seveda besedo Sofi. vedno se mi zdi zastrašujoče, ko z najboljšimi nameni, dobro, to priznam, ljudi nekaj tako zavede, nekaj, kar je ekstremno zaskrbljujoče v demokraciji. In nekaj stvari je, ki se mi ne zdijo smiselni. Dejali ste, da je Evropska komisija se odločila, da bodo financirali to, ker ima to največji potencial za dosego ciljev stopnja natančnosti je 76 odstotkov do zdaj. In temu rečete, največji potencial za dosego ciljev, ja pa je v tem bi pa rada videla druge projekte. In nekaj, kar se mi zdi neverjetno, je, zakaj ste izbrali Mačarsko od vseh držav članic EU. Mačarsko, za božjo voljo. In potem pravite, da sistem nagrajevanja ni del tega projekta. Dobro, ampak to je na spletni strani tega projekta. Če testirate sistem, zakaj tega ne testirate na gospodu Trumpu in če ne bo sto odstotno uspešnosti, boste vedeli, da ne deluje. Sto odstotno uspešnosti, kar se tiče laži. Hvala lepa. Veržjat. Hvala lepa, gospa predsedojoča naj se zahvalim Sofiji za to vprašanje. Kajti to je zelo dobro vprašanje. Popolnoma se strinjam s tem, kar je bilo rečeno strani dveh predhodnikov. S tem vprašanjem se ukvarjam, odkar sem bila izvoljena. Spomnim se prvih izmenjavih mnen, ki smo jih imeli in delo, ki je bilo upravljeno še predtem, je tudi pomembno. In Sofija je ravno kar dejala, katere so tiste zahteve, ki še niso izpolnjene. Morda je to turizijska serija, ameriška turizijska serija Lie to Me. In kdo je igralec Time Road, ki ga zaposluje komisija? Nekaj dvomov imam, kar se tiče skupine strokovnjakov kar se tiče umetne inteligence v Evropski uniji. Med drugim je tukaj za Skype, Bayer, Airbus, Bosch, Orange, med drugim. Torej, sprašujem se o neodvisnosti v narekovajih tega tipa strokovnjakov, kar se tiče projektov, ki, s katerimi upravljam. Tukaj gre za projekte za nadzor na zunanjih mejah, torej medoperabilnost, je v končni fazi nekakšen dežnik nad vsem tem okvir. In potem sredstva, ki jih namenjamo strani EU in držav članic, da bi imeli ta umetni zid na naših mejah, je zaskrbujoč. In bila sem na meji med Bolgarijo in Grčijo in videla sem upravljati sistemom, ki bi naj zaznal človeško nazočnost na tovornjakih. V desetinki sekunde sprašujem se, kaj bi ta detektor laži lahko še dodal, razen da bi spet in spet nadkrevali varnostne sisteme, ki ne služijo ničemu in to samo bogati nekatere multinacionalke. To je skoraj da že skeč. Detektor laži. Vsemi sistemi, ki jih že imamo na voljo, Z koga se pa delamo norce? Z koga? Ja? To res ne vem, če mu služi. Kaj točno želimo s tem? Strinjam se s tem, kar je bilo rečeno, kar je dejala Sofija, ko smo videli, kako je to bilo testirano. In smo si izbrali torej Mačarsko za modelno državo. Zato da bi imeli kar najboljšo tipologijo, zato mačarsko, zato da imamo mačarske policiste na mejah. Škoda se mi zdi, da smo tu. To je tudi smešno, tako kot prejšnje stvari. In pozorno sem si ogledal odgovor. To je standardni odgovor, ni se potrebno razburjati, vse se spoštuje, človekove pravice, zaradi neodvisnih strokovnjakov. Dajte nam, torej, če želite biti verodostojni, rezultat tega, kar pravijo ti neodvisni strokovnjaki, kajti tako bi morda lahko dosegli napredek in ohranili določeno mero verodostojnosti. Ko me sprašujejo o takem tipu uporabe takih tipov sredstev, ne vem, kaj reči. In rečem, da smo res na meji uh, smešnosti. Hvala lepa. Preden še enkrat dam besedo komisiji za povzetek, naj dodam še zelo enostavno vprašanje ali pripombe. Govorimo o tem, da bi naj dosegli cilj. Sprašujem se, kaj je pa cilj, če si ogledam ta pisni odgovor je morda to, da povečamo učinkovitost, ampak učinkovito za koga? In še enkrat, kakšen je namen, ki tiči za tem? Če se jo gledamo, da zmeraj na mejah, imamo različne tipe, tisti, ki prehajajo meje. Če nekdo prosi za zaščito, je res to najboljša rešitev, da naprava odloča, ali ta oseba si zasluži zaščito ali ne ali pa mora meni policist sprejeti to odločitev. Če nekdo prosi za zaščito, moramo obvestiti ljudi, ki so dejavni na področju azila. Če je kdo, morda zločinec, moramo prositi policijo, da preveri. Torej, veliko je vprašanj in vprašanje je, zakaj smo se izbrali Mačarsko. Morda, ampak morda imate drugačen odgovor, morda druge države članice niso bile pripravljene spetje tega projekta, ker so vedele, da obstajajo kakšne pomisleke. Morda imate drugačen odgovor. Kar se sredstva tiče, pa je tudi zanimivo, da za tehnične rešitve vedno najdemo sredstva, ko govorimo o drugih skladih, za podporo kadrov, pa običajno ali pogosto nimamo sredstva. To je sedaj že kar politično stališče. To ni vprašanje za vas še dodatna zahteva strani Mecola in morda še Judica Argentini. Prosim. Hvala lepa, se prečujem, da sem pozna. Prisluhnila sem Sofiji in Marie Kristin in Judith in malo sem se ogledala ta projekt. Morda lahko dodam še nekaj vprašanjem, ki so bila že zastavljena, lahko dodam dodatne informacije. Gre na to, kar imam pred sabo. Če sem prav razumela, gre za projekt ki se bo končal avgusta letos. Kar nekaj držav članic je bilo vključenih v začetek procesa, da bi izvedli ta proces. Latvijska mejna straža je vključena, nekatere univerze Združenih kresta, Poljaki in tako dalje. Pa tudi inštitut v Španiji. Nekaj informacij, da tudi za to, zakaj je ta lokacija In ko zberete podatke, glede na spoštovanje vlastnih podatkov in tako dalje, ampak porajajo se vprašanja in to je potem sporočeno meni straži, v kateri fazi, če sploh, pa se izvede analiza ali se podajo informacije o azilnem postopku, naprimer, ali če kdo zaprosi za zaščito na tej točki, bi to bilo potem procesirano po tej samodejni preverbi in kakšna je časovnica, o kateri govorimo, če govorimo o bolj očinkovitih mejnih postopkih, kakšne pa so številke, kar se tiče prosilcev in tistih, ki jim dovolimo vstopiti in tistih, ki jim ne dovolimo vstopiti. Hvala lepa, Roberta Judith Sargentini. Vprašanja, ki sem jih dodala, Sofijinim niso dobila odgovor, pričakujem pisni odgovor. In mislim, da je rok že potekel davno, tako da ne bi bilo sedaj dobro, če bi dodali ta moja vprašanja kasneje na dnevni red Libe. Veselim se odgovorov. Rada pa bi vedela še tole. Ko se porablja sredstva za raziskavo, je odločitev, da se to stori, storjena verjetno ne samo na ravni tehničnih vprašanj, verjetno, ste potem razmišljali, razmišljali tudi o temeljnih zaboščinah, o etiki. In tudi, če bi to bilo stop odstotno uspešno, bi si potem zastavili vprašanje, ali želite to izvesti v Uniji. Ste si zastavili to vprašanje in ste podali, ste dobili odgovor, če ne, potem mislim, da ne bi smeli nameniti sredstva za to. Če pa ste si zastavili vprašanje in podali odgovore, me zanimajo rezultati. Hvala lepa. Tako, sedaj pa besedo dobi komisija. Sedaj vaša. Hvala lepa. Spregovoril bom o vseh vprašanjih. Veliko je podvojevanj. Skušal bom združiti odgovore, kjer bo to mogoče. Najprej. To je povezano s z dokaznim gradivom, ki vodi do tega, da smo dejali, da obstajajo zadostna znanstvena dognanja, da lahko menimo, da bi to lahko vodilo do uspešnega projekta. Projekt na koncu bo moral ponuditi znanstvena dokazila, ki jih še nimamo, če ta tehnologija resnično deluje ali ne. Prvotna podlaga, ki je vodila do tega, da smo to podelili, dokaz, da imamo nekaj dobrega, temelji na nizu znanstvenih študij, ki so bile izvedene v omejenem okolju. To se je zdelo, da kaže, da bi določena tehnologija bila smiselna v operativnem okolju. In to ni povezano zgolj z detektorjem leži, to je povezano z vsemi razsežnostmi projekta. In sedaj ima projekt namen, da na koncu pokaže, ali to deluje, ali je to realnost. In to je glavni namen. Še na koncu bomo vedeli, ali obstajajo zadostna znanstvena dognanja, da potrdimo, da se določena tehnologija lahko uporablja v tej obliki v operativnem okolju. In to ni nič nenavadnega. Govorimo o raziskavah. In spet, na podlagi izidov raziskav bomo vedeli, bomo dobili več podatkov, ali je kaj smiselno ali ne. In potem, to ne bo več raziskovalno vprašanje, to potem postane politično vprašanje. Vprašanje za izvajanje politik, da se odločimo, če, kako in do kakšne mere uporabiti to znanje, ki je bilo razvito v raziskovalnem projektu. Zakaj odločitev? Pilotni projekt na Mačarskem. Ni komisija tista, ki se odloča kje bodo pilotni projekti izvedeni in kje ne. To so predlogi, ki so podani strani konzorcijev, ki podajo predloge glede na to, kako izvesti raziskovalne dejavnosti. To se oceni in potem imamo končno odločitev, ki se sprejme ali sprejmemo predlog ali ne in ocena se izvede strani neodvisnih strokovnjakov in ne komisije same. Mi kot komisija pa nimamo pravne možnosti, da stopamo v sestavo konzorcija, ko, da bi rekli, ta partner mora biti izbran, tega se morate znebiti in tako dalje. Kar se tiče umetne inteligence, pa lahko znova potrdim to, kar je del odgovora. Torej, skupina na visoki ravni za umetne inteligence je bilo spostavljeno v 2018. In so potem sodelovali pri presoji o sprožitvi tega projekta. Ne bom pa sedaj govoril o tem, kdo je v tej skupini. To ni vprašanje za danes. O potencijalni neodvisnosti skupine strokovnjakov same. Veliko sredstev, da, to je res se namenja vsem tem raziskovalnim projektom. Kar nekaj projektov, pa se zdi, da se podvaja ali dotika podobnih domen. Ampak to je res, ampak to ni nujno negativno, kar se tiče tega, da imamo na eni strani določeno tehnologijo, določene rešitve, ki se testirajo, določen pristop za, naprimer, upravljanje meja v tem primeru. Tukaj se lahko tega lotimo z različnih vidikov in vedno je dodana vrednost imeti več rešitev, ki se na koncu predstavijo za političen, raz, politični razmislek ali za odločanje o politikah, kaj bo sledilo kasneje. Po drugi strani pa imamo različne časovne okvire. To pomeni, da smo morda danes pripravljeni ali pa abstraktno govoreč, lahko imamo možnost, da gremo takoj na trg in nekaj kupimo zaradi tehnologije ali urodja, ki je že na voljo. In je lahko to politična odločitev. Po drugi strani pa si lahko gledamo možnosti za naslednje generacije. Dobro, to je na voljo sedaj, zakaj pa ne bi že danes skušali razmisliti, kako darovati v prihodnje in potem vsega bi gledali tudi na nadaljne sisteme v prihodnosti. Ko bi predidevali, kakšni bi lahko bili sistemi v prihodnosti in se ne samo odzivali na trenutne. In to je tisto, kar raziskave počno na splošno. Ko govorimo o raziskavah, ne govorimo o rešitvah, ki jih lahko izvedemo jutri zjutraj. Raziskovalni ciklus je vedno zelo, zelo dolg. To pomeni, da imamo pet do sedem let pogledov naprej, kar se tiče časovnega okvira. In to je potrebno upoštevati. Prav tako je potrebno upoštevati, odkot prihajajo zahteve, ali samo gremo v smeri industrije, samo to, da bi kovali dobiček. Kot komisija počnemo vse, kar je v naši moči, da bi se temu izognili. In po vzorju 2020 je eden pomembnih elementov programa, ki jih izvajamo, zato da bi program bil prikrojen končnemu uporabniku. To pomeni najprej razkojeni cilji, so premetomite razprave držav članic, skladov strojenskim odborom in potem vključujemo v raziskave tudi operativno podlago, torej tistih, ki delo pravijo vsak dan na terenu. In če prvotne zahteve že uporablja končnega uporabnika, potem skušamo iti v tej smeri in zato potem imamo obvezujočo odrežbo organizacij končnih uporabnikov v projektih, ki se izvajajo. Tako da zagotovimo, da je to, kar se razvija, dejansko odziv na potrebe na terenu. To je tista smer, v katero želimo iti vedno bolj, ker resnično menimo, da je to pravi pristop. Potem pa etični vidik. To smo si ogledali na začetku projekta in ta projekt je bil zadan v skladu s sami pravili, v skladu s posvetovanjem z državami članicami. In v tem primeru smo sodelovali z etičnim svetovalcem pri projektu. ali bi naj naprave spremljali odločitve za nas, takoj bi rekel, absolutno ne. To je tudi ni smer, v katero gremo. In to je že v projektu samem. Human in the loop načelo, torej naprava samo podpira mene policiste pri izvajanju dejavnosti, nikoli pa ne bo naprava, niti to ni v obsegu projekta, da bi naprava spremljala končno odločitev. Naprava pomaga menjemu organu pri spremljanju odločitev, morda upozori menjega policista, kaj te realne stvari, in potem se lahko to še naprej prišče. Ni pa to namenjeno, tako da bi naprava nadomestila mene policiste ali druge sisteme, ki že obstajajo. kar se tiče azilnega vprašanja. To ni v tem projektu. Projekt želi zagotoviti, da ugotovimo uporabnost določene tehnologije pri operativnih vprašanjih, ki so jih prepoznali meni policisti, končni uporabniki. Kako bo ta tehnologija dejansko vodila do sprejemanja določenih odločitev, v katerem trenutku uskoči tehnologija in do kakšne mere bo zanesljiva, kako bomo to uporabili, kako je to povezano z drugimi vprašanji, kot so posilci za zil in tako dalje. To je pa prek vsega projekta in tukaj potrebujemo politične odločitve in to bo potrebno storiti, če bi projekt bil popolnoma uspešen pri doseganju rezultatov, ki smo si jih zadali. Mislim, da sem odgovoril na vsa vprašanja. Hvala lepa. Hvala lepa, kolegice in kolegi. Prosim, vedite, zmanjkuje nam časa smo začeli veliko, veliko prej, tako da imamo nekaj več časa. Ta razprava se končuje, ampak vseeno, še enkrat dobi besedo Sofi Intfeld za kratko pripombo, kajti ona je zastavila vprašanje. Razumem pa tudi, da morda niso vsa vprašanja taka, da lahko komisija odgovori že danes, kajti predstavnik komisije je danes tukaj za to da spregovorijo o raziskovalnem projektu, ne pa o vse, vseh drugih vidikih. Sofi, vseeno, kratka pripomba. Dve kratki pripombi. Ponavljam to, kar sem že veliko krat dejala odboru. Predlagam, da za taka vprašanja ustrajamo, da komisar ali komisarka pride v Libe in odgovori, zakaj sprejemamo predstavnika komisije. To ni nič osebnega. Ampak tukaj potrebujemo politični odgovor. Sicer je to nezadostno, tako za nas kot predstavnike komisije. Taki birokratski odgovori me res motijo, kot da smo vrco. Govorimo pa o temeljnih pravicah državljanov. To je precej smešen sistem. In drugič, dostop do dokumentov, to sem že podala zahtevo in komisija kar odlaga in odlaga odlaga mislim, da potrebujemo govor, ne še prav posebno o vlogi etičnega odbora. Tukaj so predstavniki industrije, čelo predsednike, tako da imajo direktni interes in želimo in hočemo vse dokumente, vse dokumente, ki so povezani s postopkom sprejemanja odločitev za namenjene sredstva temu projektu. Vse dokumente. Pa ne letos, zdaj. Hvala lepa. Really... Hvala lepa. To ni dodatno vprašanje, to je do določene mere dejstvo, da obstaja še nekatera prta vprašanja, ne samo na tej točki, ampak tudi na splošno. In kdorkoli je že zahteval ta projekt, konec koncev potem, kateri prihajajo iz industrije in seveda ti si želijo zaslužiti strokovnjaki prihajajo iz industrije in to je res tudi za konzorcije. Ko govorimo, da je to pa načelo končnega uporabnika, z vidika študije se popolnoma strinjam, ampak te študije je končni uporabnik na to na meji. Veliko drugih akterjev pa je s tem povezano. Ne govorimo o naših državljanih, ki so potem nadzirani. Ne govorimo o migrantih in prosilcih za azil. Torej, zamisel, da govorimo o končnem uporabniku, kar se mene tiče, prevozka. In zato bi morali resnično preveriti z vidika temeljnih pravic, kaj počnemo. Torej, upamo, da bo na koncu študije vse to izvedeno, vsaj kasneje in potem bodo kolegi, ki morda imajo kritično vprašanje glede tega, se strinjali, da je potrebna še ena preverba, in da ne moremo dovoliti, da se taka študija tudi izvede. Vseeno, hvala lepa vsem kolegicam in kolegom, ki ste bili tukaj. Hvala lepa tudi komisiji za odziv. Tako, sedaj pa smo na koncu naše razprave. Prosim, ne pozabite, jutri nadaljujemo ob devetih zjutraj še en sestanek Libe. Hvala.